državah se bodo lokalni in pa drugi organi um, soočali z velikimi um, težavami, um, tudi zaradi vedno večjih um, nakopičenih količin odpadkov. Prisrčna hvala, s tem zaključujemo enominutne govore in prehajamo na kratke predstavitve naslednjih poročil. Poročilo Ricardo Cortes Lastra o razvojnem sodelovanju z Latinsko Ameriko in dajem besedo poročevalcu za štiri minute. señor presidente eh, V okviru pogajanj o novem instrumentu za razvojno sodelovanje 2014-2020 eh, naj bi moje poročilo svetem komisiji posredovalo jaz, jasno sporočilo. Um, Latinske Amerike ne smemo pozabiti, sporočilo komisije je zelo jasno. Um, mnoge države Latinske Amerike so dosegle svoje cilje rasti. In sedaj izhajamo iz tega, da ne potrebujejo več razvojne pomoči, vendar pa v tej regiji Eh, obstaja eh, in je bila prisotna velika rast, vendar pa je prisotna eh, tudi velika neenakost. 52 milijonov ljudi živi za manj kot 2 dolarja na dan. V nekaterih od teh dežel obstaja podhranjenost, delež naša celo do 20 odstotkov, to je realnost Latinske Amerike. In Evropska unija mora tu še vedno igrati pomembno vlogo ekonomsko močna Latinska Amerika, ki se lahko bori za svoj lasten razvoj. Eh, pred tem ozadjem mora Evropska unija sodelovati samo še s tistimi, ki to potrebujejo. Eh, radikalno izhodišče, ki ga predlaga komisija, eh, se opira na izključno ekonomske kriterije, vendar pa so dežele Ekvador, Kolumbija, Peru, ki od nas ne dobivajo več bilateralne pomoči vendar pa še naprej eh, obstaja razvojna pomoč, naprimer za eh, Južno Afriko, eh, kjer so podatki o gospodarskem razvoju boljši kot naprimer v Peruju in Ekvadorju. Mi zahtevamo odgovorno stališče komisije. Uporabiti je treba tudi še druge kazalnike. Eh, število eh, šibkih, eh, različne krize in tako naprej. Za naslednji instrument za sodelovanje mora biti cilj odstranitev revščine. Zato potrebujemo dodano vrednost za politiko razvojne pomoči Evropske unije, kjer naprimer za vsako regijo in deželo pripravimo za njo prilagojen načrt pomoči in to mislim, da je eh, zelo trdo politično eh, sporočilo našim partnerjem v Latinski Ameriki. Poskušati moramo eh, združiti politične in socialne uspehe. Potrebujemo nov pristop, kjer odgovornost nosimo skupaj. Sem sodi tudi ustrezna proračunska in davčna politika nudenje temeljnih socialnih storitev, investicije v raziskave in razvoj in boj proti negotovosti. Učinkovito sodelovanje pomeni tudi eh, več storitev za najšipkejše. Eh, zato eh, zahtevamo v poročilu, da ostane znesek za instrument za razvojno pomoč v Latinski Ameriki ohranjen in vsaka sprememba namembnosti sredstev bi morala potekati v okviru posamezne regije. Predlog Evropske komisije Eh, je iz bilateralnega sodelovanja črtal 11 eh, dežel. To je radikalen pristop, tega ne podpiramo. Mi zahtevamo novo usmeritev instrumenta za razvojno sodelovanje. Hvala, hvala, gospod eh, poročevalec. Gospod Vizas Ksela, sem vas želel vprašati, ali gre za modro karto ali catch the eye. No, potem pa boste prvi v postopku catch the eye. Imate besedo. Eh, hvala, gospod predsedujoči. Eh, najprej hvala gospodu Cortez Lastri za odlično poročilo. Latinska Amerika je regija, eh, ki je v preteklih letih dosegla največje stopnje rasti in Evropska unija je k temu tudi nekoliko pripomogla. In sedaj ni čas, da se ta pomoč omakne kar naenkrat. To se mora zgoditi v posameznih korakih. Eh, zato da se pravna država lahko konsolidira, da se lahko zniža delež revnih. Zneski za razvojno pomoč za Latinsko Ameriko morajo ostati ohranjeni. Sicer tam obstaja velika regionalna rast, več kot 4 odstotke, vendar pa so tam še vedno eh, največja področja revščine na svetu in eh, največja socialna neenakost. Eh, Delimo mnoge vrednote in interese, sodelovati moramo, zato da bi se lahko soočili za izzivi sveta v naših družbah. In to sodelovanje mora biti močno. Hvala, gospa Miranda. Eh, eh, hvala, gospod predsedujoči. Najprej čestitke poročevalcu Cortesu Lastri. Eh, ta integrativni pristop eh, za ekonomsko, socialno eh, in teritorijalno razvojno pomoč imamo. Vendar pa se ne bomo izrekli za predlog, kjer se pridobljene dosežke postavlja pod vprašaj. V na Latinsko Ameriko sedaj gledamo na drugačen način. Tam je prisotna visoka rast, dosežen je bil bistveni napredek, vendar pa ta napredek še ne zadošča eh, za to, eh, da bi lahko izkorenili eh, revščino in izključenost. Potrebno je prav posebej priznati dosežke ljudstev Latinske Amerike in to je treba podpreti. Hvala, gospod Ferrera. Obrigado, Hvala, gospod predsedujoči v Latinski Ameriki eh, imamo eh, danes zelo velike ekonomske, socialne spremembe, desetletja dolgo eh, je tam vladal liberalizem za dramatičnimi posledicami, ki jih poznamo. In v nekaterih deželah so sedaj bili storjeni prvi koraki v smeri socialne pravičnosti in rasti. Stopna rasti je eh, dobra tudi spriča svetovne eh, krize, vendar pa je premalo upoštevano področje socialnih pravic. Um, obstajajo pomankljivosti, ki jih ne moremo eh, spregledati. Eh, to predstavlja nove zahteve, nove izzive za sodelovanje na področju razvojne pomoči. V nekaterih deželah je potrebno razvojno politiko na novo usmeriti, oblikovati. Eh, mi bi se morali eh, zauzemati eh, za večjo koherentnost in prav tako je treba spoštovati legitimne opcije in suverenost ljudi. Hvala. Hvala, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Želim opozoriti na človekove pravice. V povezavi s poročilom, ki ga pravkar obravnavamo. To je posebej pomembno, eh, da pri vsakem sporazumu eh, upoštevamo človekove pravice kot temeljni pogoj, kaj tele te je treba namreč zaščititi. To velja zlasti, eh, če gre za to, da, v, da so v določeni državi te pravice kršene, naprimer Kolumbija, uh, In eh, po aktualnih eh, bolivijskih zakonih eh, bi tega provizoričnega stanja ne mogli več ohranjati, vendar pa te osebe še niso izpustili. Skratka, niso bile upoštevane zahteve pravičnega sojenja. Prosim torej pristojne organe, da bolj bedi nad upoštevanjem človekovih pravic. Eh, gospod Jaroslav Paška je naslednji govornik. Za slovo, vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár. Eh, hvala. Eh, Latinska Amerika je regija, ki se vedno bolje razvija, ki gre vedno bolje vendar pa je eh, tu še vedno eh, več kot 180 milijonov ljudi, ki živijo pod pragom revščine. Zato moramo poštevati specifične pogoje razvojnega gospodarstva. Danes smo govorili o novem osnutku eh, komisije, ki določa strukture za zagotavljanje tarifnih preferencialov in da bi to lahko negativno prizadelo te regije. Zato je potrebno ta predlog modificirati. Eh, prepričan sem, eh, da je potrebna primerna politika, ki bi bila kombinirana z materialnimi eh, spodbudami in pomočmi. Na ta način bi lahko še naprej pozitivno vplivali na razvoj v Latinske Ameriki. Hvala. Hvala, gospod predsedujoči. Nacionalne ekonomije v Latinske Ameriki so bile manj prizadete strani svetovne krize. Eh, in sicer eh, leta 2014 računajo za rastjo 4,4 odstotka. Kljub vsem prognozam pa v regiji eh, živi 180 milijonov ljudi pod pragom revščine in 10 držav je še vedno med 15 državami po vsem svetu, kjer je največ neenakosti. Poleg tega je Latinska Amerika za um, 25 uh, um, v boju na 100 tisoč eh, prebivalci um, med najbolj na eh, silne regije na svetu. Vendar je pa Evropska unija največji investitor in drugi največji trgovinski partner Latinske Amerike. Zato je treb, se je treba soočiti s temi problemi. Ključna področja so tudi izobraževanja, zdravstvo. Na ta način bi lahko nudili pomoč za samo pomoč in Evropska unija bi lahko trajno izkoristila svoj eh, vpliv v tej regiji. Hvala. Eh, ali so v zvezi z dnevnim redom eh, razvojno sodelovanje z Latinsko Ameriko še um, kakšne priglasitve k besedi? Očitno ne. Gospod komisar De Gucht, imate besedo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. To poročilo je prišlo v najprivirnejšem času, ravno sedaj, ko ugotavljamo, kakšen bo nov razvojni okvir EU. Te pa kakšna so naša ključna odprta vprašanja z državami Latinske Amerike. To bo pomemben prispevek k razpravam o predlaganih finančnih instrumentih in to bo tudi pomemben prispevek za oblikovanje strateških prednosti za to regijo. Glavna priporočila iz poročila so v glavnem v skladu z našimi trenutnimi in prihajajočimi pogledi na to, kako bomo sodelovali z Latinsko Ameriko. Kot je povedal poročevalec, Latinska Amerika ima zelo raznolike države in ta potem, raznolikost tudi pomeni različne potrebe. V zadnjem desetletju se je regija zelo razvijala kot nikoli prej. Sedaj imajo številne um, družine in države um, možnosti, da se še okrepijo in razvijajo. Številne razvojne države so dejale, da ne želijo več samo oblaževati revščine, ampak krepiti razvoj. To smo tudi opisali z agento za spremembo in pa tudi z predlagami finančnimi instrumenti. Moramo čim bolj osredotočiti vire, ki jih imamo, na najbolj pomembne prioritete, ki bodo najbolj um, učinkovito uporabljene. Najbolj napredne države v razvoju bomo imeli tako večjo korist um, od razvojne pomoči. Prav tako pa to pomeni tudi to, da bomo sedaj sprili drugačne ukrepe za krepitev razvoja s temi državami. Predvsem bomo uporabljali investicijske projekte, naprimer um, regionalne programe. Um, pričel bomo tudi um, upoštevali njihove izkušnje um, iz sodelovanja jug-jug. Prav tako tudi sedaj računamo na nove instrumente za partnerstvo. Upamo, da bomo sedaj lahko še izpirili delovanje teh instrumentov. V instrumentu za razvojno sodelovanje um, smo pripravili nove mehanizme, zato želimo pripraviti nove mehanizme financiranja za Latinsko Ameriko v okviru tega instrumenta ki združuje različne razvojne um, instrumente in programe. Tako bomo lahko izbrali najbolj pomemb, najbolj smiselno strategijo za posamično državo. In to v skladu z evropskimi zavezami za razvojno pomoč, ki je tudi omenjena v poročilu. Kako oblikovati te strategije? Predvsem moramo um, najprej povedati to, da um, je tukaj smiselna priloga 4.1.b iz eh, predloga komisije za razvojno pomoč. Um, tu je tudi zapisano vaše poročilo. Naj zaključim, EU bo še vedno zelo aktivna v latinskoameriški regiji. Naši odnosi so vedno bolj zreli. Sedaj ne gre več samo za um, prejemnike in pa dobavitele pomoči, ampak gre zbolj za enakopravne partnerje s temi novimi finančnimi instrumenti, pa bi morali dobiti čim več fleksibilnosti in pa zadosti obsega um, za še boljše strategije in še boljše sodelovanje, um, ki bo čim bolj prikrojeno za vsako posamično latinsko-ameriško državo. ICES, torej uh, služba za evropsko um, delovanje ter um, komisija računata na pomoč Evropskega parlamenta pri tem in upam, da se bomo